reda. Ko pa bo na vrsti točka v razrešnici, bo lahko vsak podal svoje pripombe. Hvala lepa. Sedaj pa res na dnevni red, kot ga je potrdila konferenca predsednikov skupin. Podanih je bilo nekaj predlogov za spremembo dnevnega reda. V sredo naj bi razpravljali o zunanji politiki in skupni varnostni politiki. Ta razprava je predstavljena na jutri zjutraj. Najprej bomo razpravljali o poročilu Wilmot, sledila pa bo skupna razprava o elektronskih komunikacijah. Najprej pa klinično preskušanje zdravil. Potem bo sledilo priporočilo gospe Muniz de Urkiza. Ta točka je bila omaknjena z dnevnega reda. Izjava visoke predstavnice bo podana v četrtek do povdne, potem ko bo upravljena skupna razprava o skupni zunanji in varnostni politiki. Na koncu pa bo tudi podan predlog za resolucijo od AFETA. Dodali pa smo par glasovanj. Poročilo Vilmot o kliničnih preizkušanjih in poročilo Kleva Kekuš, o tem bomo glasovali danes. Četrta zadeva. Naslednje točke smo predstavili z današnjega glasovanja na jutri. Obe poročili Karim glede reviz revizije računov in pa poročilo Donžan. Enako velja za poročilo Gariga Pojedo glede prihodkov in izdatkov parlamenta za leto 2015 ter poročilo Kaspari o javnem naročanju. V zadnji dve točki Gariga Poledo in Kaspar isto omakne z dnevnega reda. Potem je tu še priporočilo Omen Reuten, tudi to je omaknjeno z dnevnega reda. Priporočilo Omen Reuten bomo nadomestili s poročilom Zalevski v zvezi z carinskimi dajatvami pri proizvodih iz Ukrajine. Naslednje točke smo torej preložili na jutri. Skupna razprava o zunanje varnostni politiki, potem izjavo visoke predstavnice podpredsednice o Iranu, poročilo Fjellner o proizvodih za dvojno rabo ter glasovanja po poročilih Del Castillo in Ulfskog. Se pravi, to bo vse potekalo jutri. Konferenca predsednikov je sprejela te odločitve, glede sprememb, kakšna pripomba? Če ni nobenih pripomb, so vse te spremembe potrjene in dnevni red je s tem tudi dokončno določen. Začnimo torej skupno razpravo. Najprej poročilo Vilmot o kliničnem preskušanju zdravil za uporabo v humani medicini. Besedo ne mudoma dobi poročevalka Glenis Vilmot. Najlepša hvala, predsedujoči. Najprej hvala lepo vsem poročevalcem v Senci za odlično sodelovanje in za podporo. Skupaj nam je uspelo izpogajati ogromno za parlament. Hvala lepa tudi litovskemu predsedstvu.